zdaj na vrsti razprava v okviru primerov kršitev človekovih pravic demokracije in načela pravne države na podlagi člena 135 poslovnika. Gre za uh, štiri skupne resolucije o razmerah na Maldivih. Kolega Korao bo prvi, ki bo spregovoril. Hvala predsedujoči. Maldivi, Maldivski arhipelag ni samo čudovit kraj, eksotična lokacija in destinacija za naše eh, počitnikarje. To je tudi država, kraj, kjer se kršijo človekove pravice, zlasti, ko gre za indijske delavce, ki jih izkoriščajo, njihove pravice se množično kršijo na Maldivih. In mnogo jih je priprtih. gre za to, da Maldiv, Maldivi krš, eh, kršijo človekove pravice, mučijo, diskriminirajo ženske, kršijo državljanske in politične pravice. Najhujša kršitev človekovih pravic pa je smrtna kazen. Evropska unija in vse države članice moramo tudi tokrat uveljaviti naše eh, naš načelo eh, boja proti smrtni kazni. Hvala. Sedaj dajem besedo gospej Lambert. Minuto in pol imate. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Im kot predsednica delegacije za odnose z jugovzhodno Azijo, vključno z Maldivi. Sedanja situacija na Maldivih resnično vzbuja zaskrbljenost. Pravkar smo slišali, da gre za uh, izvrševanje, ponovno izvrševanje uh, smrtne kazni po letu 1953, ko, je Mal, ko so Maldivi to kazen uh, prepovedali. Zaskrbljeni smo s pričo neustreznega demokratičnega razvoja. Videti je, da grejo Maldivi nazaj, ne naprej ključni elementi demokratične ustave o delitvi eh, pristojnosti vsaj med predsednikom in sodno vejo oblasti je nekaj, kar se ne dogaja sedaj tam. Hočemo neodvisno sodstvo, da so ljudje enaki pred zakonom, da se zakon za vse enako uporablja in zakonodajo morajo Maldivi spremeniti, zlasti, ko gre za predsednika Našiva. gre za soglasje vseh političnih strank na Maldivih, da je treba sodstvo tam reformirati. Močne, neodvisne institucije so seveda tudi pomembne. Komisija za človekove pravice je tam pod napadom, mediji so uh, omejeni, da ne govorim o organizacijah civilne družbe in demokratični opoziciji. Vse gre na robe v Maldivih zato je zamisel, da uveljavimo sankcije v tej resoluciji, da bomo Maldive spodbudili, da gredo v drugo smer. Hvala. Sedaj pa gospa, gospod Nar. Gospod Depre. Kje tam star? Nadomeščan kolega, ki eh, kasni.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 tisti, ki ne hodijo eh, na Maldive eh, samo na počitnice, potem eh, doživljajo izjemno težke eh, situacije. Po, eh, po šerjatskem pravu po letu 2014 eh, se lahko celo zgodi, da obsodijo na smrt eh, celo otroka, počaka se, da postane polnoleten eh, in na to se kazen kazen izvrši. Potem so tu primeri posilstev eh, in oseba, ki je doživela množično eh, posilstvo in kako so jo eh, potem obravnavali. Tu so še drugi primeri, naprimer na področju živil in uh, gre za označevanje. Potrebno bi bilo posebno označevanje tudi turističnih eh, destinacij z vidika temeljnih pravic človekovih pravic. Hvala. Še en avtor predloga resolucije, gospod Teno, ki ima sedaj besedo. Minuto in pol imate. Predsedajoči, leta 2008 je bil Mohamed Nasid izvoljen za predsednika Maldivov po 35 letih diktature. Naš id je začel pospeševati posvetnost, pravno državo in demokracijo. Imel je dobre programe tudi za odpravljanje dolgoročnih problemov majhne državice, ki se sooča z naraščanjem ravni e, morja. Gajunova hči, ki je danes po državnem udaru e, zunanji minister, je zunanja ministrica je napadala eh, ne samo nekdanjega predsednika, temveč tudi druge. Za enkrat je cela vrsta eh, nekdanjih eh, političnih voditeljev v zaporu. Gajum je videti, da sedaj ponovno vzpostavlja enostrankarsko avtoritarno državo in uvaja lokalne islamske radikalne zamisli. V EU moramo razmišljati o e, usmerjenih sankcijah, o prepovedi potovanja v Maldive. To je morda nekaj, kar bo spodbudilo oblasti, da izpustijo predsednika Mohameda Našida in da začnejo končno spoštovati pravno državo. Hvala. Naslednji avtor resolucije je poslanec. Minuto imate na voljo. Hvala, predsedajoči. Spoštovani gospod komisar. Situacija na Maldivih je alarmantna zaradi treh razlogov. Poslabšanje demokracije v državi, drugič, eh, ukinitev neodvisnih institucij in tretjič, politično motivirane obtožbe proti nekdanjemu predsedniku Našidu. Gre za kršitev človekovih pravic, tudi svobode do izražanja, do protestiranja, do združevanja, do povezovanja in, eh, pravic, in svoboščine medijev. To je res alarmantno. Sojenje nekdanjemu uh, predsedniku Našidu je simbolično za vse te težave. Zaradi tega se vse politične stranke v Evropskem parlamentu strinjamo o tem, da je treba vzpostaviti ciljene sankcije namenjene nekaterim eh, članom sedanje maldivske oblasti. Računamo na vašo podporo. Naslednja avtorica je gospa Veržija. Izvolite eno minuto. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, prišlo eh, bo do prvih eh, večstrankarskih volitvah, vendar pa so nekdanjega predsednika Mohameda Našida vrgli z oblasti in pri, so ga priprli, eh, je bolan, potrebuje zdravljanje in potrebno bi ga bilo poslati na, v tujino in predstavlja pravi simbol. Eh, zaprli so ga eh, zaradi političnih mišljenj in in eh, po eh, njihovi zakonodaji gre za eh, zaporno kazen, zagroženo zaporno kazen, ki traja deset let v primeru tovrznih obtožb. In če pri, v, drža, v tej državi, ki je močno odvisna od turizma, od evropskega turizma, je vlada nedavno tega sprejela zakon, ki prepoveduje vsakršno pozivanje k bojkotu. E, takoj bom e, zaključila. E, tu so eh, tudi pomembna vprašanja, kot so pomembne spremembe. Potrebno je se na to odzvati. Hvala, poslanka Veržija. Še naslednji avtor, gospod Panceri, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Globoko smo zaskrbljeni zaradi stalnega slabšanja demokracije v Maldi na Maldivih politični nasprotniki so, poli, so zaprti, jih eh, zatirajo in treba je povdariti, da Maldivi enostavno ne spoštujejo tudi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, da naj izpustijo nekdanjega predsednika Našida iz zapora. Če že, potem mu je mu, treba omogočiti pošteno sojenje. Vse oblike nasilja je treba takoj ukiniti, tudi eh, nasilje nad eh, mirnimi demonstranti. Zahtevati je treba tudi reform, reformo sodstva. To so reforme in ukrepi, ki so nujni, če hočemo, da bo sodstvo ponovno dobilo zaupanje ne samo mednarodne skupnosti, temveč tudi domačega prebivalstva. Sedaj eh, govorniki v imenu političnih skupin za ELS, najprej gospod Preda. Hvala lepa. Eh, prvič eh, Letos govorimo o Maldivih. E, o tem smo govorili že takrat, ko smo opozorili na dejstvo, da e, se te razmere na Maldivih vse bolj zaostrujejo. In nekdani predsednik Našit se je ponovno e, znašel v zaporu, čeprav so mu dve, dva meseca predtem povedali, da bi lahko prestajal svojo kazen tudi v hišnem priporu zaradi zdravstvenega zdravstvenega stanja. Vse najprej so začele zadeve delovati normalno, potem pa se je vse spremenilo in tudi kolega Kukan je povedal, razmišljati moramo o individualnih sankcijah in te naj eh, eh se nanašajo na posameznike. To je neobhodno potrebno za vidika izvajanja eh, eh, pravosodnih ukrepih. Hvala lepa in tudi za vidika človekovih pravic. Hvala lepa, kolega Howitt, za eno minuto v imenu ST. Trenutna situacija človekov pravic na Maldivih eh, ni uh, lepa slika. Uh, več je zatiranja, ponovna verba smrtne kazni, izginotje nekaterih novinarjev. Vse to kaže na to, da tukaj nadzor nad demokracijo uhaja izpod nadzora. Ampak niso samo aktivisti in pa opozicija pod grožnjo. Uh, Maldivi bi naj pošiljali več tujih bojevnikov v Irak in Sirijo kot katerakoli druga država na, sveto, na svetu na glavo prebivalca. Um, Evropski parlament bi moral biti zaskrbljen, da predsednik uh, govori o uvedbi šerjatskega prava, uvedba kazni kot je bičanje, kaže na radikalizacijo te države. V resoluciji uh, Eh, smo pozvali ESZD, da naj izdajo opozorila v zvezi za situacijo človekovih pravic na Maldivih. In če se bodo človekove pravice še slabšale, bi morali predvideti sankcije za Maldive. Eh, sedaj moramo naše besede podkrepiti za dejani in eh, okrepiti boj za človekove pravice na Maldivih. Hvala lepa. Tolmači so sporočali, da ste bili nekoliko hitri in da vam je bilo težko slediti. Kolega Nard v imenu skupine Alde za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, pravzaprav je vse že bilo povedano, gospod komisar, vi ste verjetno že naveličani stalno poslušati iste besede. V Evropskem parlamentu se vse politične skupine strinjamo, ko se vse skupine strinjamo, pomeni, da je, to pomeni, da je realnost izredno, um, izredno, um, da je situacija izredno slaba. Želel bi povedati, da bi morali končno priti iz, uh, iz besed na dejanja. Ni dovolj samo retorika. Uh, Medtem se situacija v Evropski uniji slabša. Morali bi uvesti sankcije, zamrzniti um, njihovo premoženje v Evropi, um, morali bi prepovedati določenim osebam iz Maldiva vstop v Evropsko unijo. To bi moral biti odziv Evropske unije. Če se to ne bo zgodilo, bomo samo hinavski govorili, bomo sicer to, kar bi bilo prav, ampak še, vedno, še naprej bomo počeli to, kar ni prav. Hvala lepa v imenu zeleni gospari vasi. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, kot je ravno kar povedal kolega, ko vidimo podobe evropskih državljanov na Maldivih, si rečemo, to je paradiš na zemlji. Za prebivalstvo eh, na licu mesta pa je pravi pekov. In edini predsednik, ki je bil kadarkoli demokratično izvoljen, pa je še vedno v zaporu. Tako da ugotavljamo kršitve in teptanje človekovih pravic, popolna korupcija vlade in celo 17-letniki, nad 17-letniki lahko izvršijo smrtno kazen. Poleg tega je sedaj izredno stanje, ki ga je vlada razglasila eh, v času šestih dni. In sicer je bilo to maja meseca. Menim, da je potrebno turističnim agencijam reči, da teh destinacije ne smejo več ponujati turistom. In edini, to je edino, kar se lahko naredi, kajti turizem je za njih izjemno pomemben in tu je prav gotovo pomemben vzvod. Potem je tu tudi Evropa, to je druga, drugi največji trgovinski partner eh, Maldivov. Zato moramo tudi uvesti ukrepe, ki bodo ciljani ukrepi. In eh, tu je potrebno vključiti tudi prepoved potovanj eh, na to destinacijo. Vsi smo odgovorni, gospod predsedujoči. Gospa Rivazi, vprašanje za vas. Izvolite. Gospod Črnecki bardzo pani poseł za przyjęcie mojego pytania. Gratuluję wystąpienia. Hvala, gospa poslanka, da ste sprejeli moje vprašanje. Čestitam vam zapovedano. Imam eno vprašanje. In to ne samo za današnjo razpravo. Ali bi kot Evropska unija morali uporabiti instrument eh, bojkota turističnih obiskov? Eh, jaz se tukaj z vami strinjam. Na ta način bi pritisnili uh, na gospodarstvo te države in samo to bi morda bila dovoljša motivacija, da bi ta država spremenila svojo politiko. Gospa Ribazi, imate besedo. Več, eh, ta odgovornost je na več ravneh. Če gremo na Maldive, če vemo, kaj doživljajo eh, tam državljani, kakšen pet eh, doživljajo. In potrebno je agencijam enostavno reči, ne predlagajte teh destinacij tam se dogaja to in to. Če imamo trgovinske sporazume, potem imamo prav gotovo vzvod, da izvedemo pritisk. Če ne bomo ničesar storili, smo so krivi teh razmer. Vsakdo izmed nas lahko odigra svojo vlogo. Poslanec Kastaldo v imenu EFDD. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Maledivi so še naprej turistični raj, ampak eh, vedno bolj gre za pekel z vidika človekovih pravic in slabšanja demokracije. Maledivi drsijo v diktaturo z, eh, korupti, z mm, koruptivnim pravosodnim režimom, z videli smo tudi, da se tam širi pojav radikalizacije, videli smo, da v glavnem mestu Maldivov visi tudi eh, zastava islamske države. Mi pa še naprej predstavljamo to državo kot privlačno turistično destinacijo. Govorimo o državi, kjer 67 odstotkov ljudi živi pod pragom revščine, kjer je demokratično izvoljeni predsednik uh, v zaporu. Eh, in eh, tudi, ko gre za boj proti podnebnim spremembam, se je, je ta država pozabila na svoje obljube na tem področju. Treba je zapleniti oziroma zamrzniti premoženje vladajoče strani v Evropski uniji, treba je kaznovati tiste, ki uh, krčijo človekove pravice. Maldivi več ne smejo biti turistična destinacija, prihodci te države potrebujejo našo pomoč. Absolutni shoda vseh poslancev. Pospešil, hvala lepa. Zato poskušamo doseči soglasje čim prej. Vsi poslanci se strinjamo, da je treba nekaj storiti v zvezi z Maldivi, ne samo da o tem govorimo. Nekaj želim povdariti. Zelo me zanimajo različni pravni redi po svetu in povedati moram, da ko gre za pravni red, so razmere na Maldivih vedno slabše. Pravosodje je vedno v slabših razmerah, v slabšem stanju. Predsednika so zaprli, med drugim tudi zato, ker je opozoril na to, da je pravosodje na Maldivih skorumpirano. Glavni tožilec je bil prav tako odpoklican na Maldivih pravne države ni in podpiram kolegice in kolege, ko pravijo, da mora to vplivati na odnose med Unijo in Maldivi. Mislim, da bi morali zamrzniti lasnino in sredstva tistih uradnikov. Hvala lepa, Kristeja, minuto. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo nas skrbi, zato, ker eh, je na Maldivih vedno več znakov avtoritarne družbe, represije medijev in civilne družbe. To je problematično, še posebej, če primerjamo trenutno situacijo s preteklo, ko so potekale naprimer eh, svobodne volitve. Nekateri politiki eh, so bili obtoženi Eh, terorizma, nekateri so bili eh, obsojeni brez spoštovanja mednarodnih pravosodnih standardov. Pravosodje v tej državi ni transparentno. Igrati moramo proaktivno vlogo, tako da bomo vplivali na Maldive in na mednarodno skupnost. Zagotoviti moramo vladavino prava. Hvala lepa, gospod Polčak. hvala lepa za besedo zelo sem ponosen ko vidim da vsi govorimo z enim glasom naj citiram predsednika Našifa ki so ga odstavili lani zelo pomembno je da razumemo kaj se tukaj dogaja Mislim, da to jasno kaže, kakšno je naše sporočilo. To velja tudi za naše. Zastaveni na Maledivah je to svoboda. Kakšne svobode, kakšne svoboščine so bile odpravljene? Gre za pravico do zasebnosti, pravico do stavke, pravico do združevanja, pravico do gibanja, zapuščanje otoka, zaščita pred arbitrarnimi aretacijami, zasegom lastnine. Vse to je bilo odpravljeno. Evropski državljani morajo to vedeti, ko bodo obiskovali Maldive in mislim, da bi bilo treba res ukrepati. Hvala, gospod Polčak. Sprejmete vprašanje? Da, gospod Bonano. Hvala lepa, gospod predsedujoči spoštovanega poslanca sprašujem naslednje. Sveda strinjam se s tem, kar pravi, ampak vprašanje je naslednje. Glede na to, da Evropa vse na svetu opozarja, da je treba spoštovati človekove pravice, me zanima, ali se strinjate, da bi morali tudi Kitajsko in Saudovo Arabijo kaznovati zaradi izvrševanja smrtne kazni. Se strinjate, da bi Evropa morala uporabiti besede, pa tudi sankcije, v nekaterih primerjih tudi proti ZDA. No, jaz vem, kakšno je moje mnenje, zanima me, kaj meni gospod Polčak. Izvolite. Hvala lepa za vprašanje. Včeraj sem govoril o odnosih s Kitajsko. Spoštujem univerzalnost človekovih pravic. To je jasno. Mislim, da se Evropska unija ne bi smela odpovedati svoji pravici, da opozarja na to. Sveda sem tudi jaz zaskrbljen zaradi Kitajske, Saudove Arabije in drugih držav. Evropska unija ne sme biti tiho, čeprav so to pomembne trgovinske partnerice, vseeno imamo pravico, da na to opozorimo. Hvala, postopek pritegnite pozornost predsedojočega, gospod Marija, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Maldivi so raj na zemlji za turiste. To koristi evropskim in ameriškim državljanom. Dejansko pa gre za zapor, tam se kršijo človekove pravice. Razglašeno je bilo izredno stanje zaradi diplomatskih pritiskov. Nov režim je bil vzpostavljen leta 2008, ta režim je zelo nestabilen in krhek, prav tako obstaja nevarnost džihadistov. Izredno stanje je bilo razglašeno, ko so potekale demonstracije proti vladi, zato ker je bil predsednik zaprt. Evropa se ne bi smela vmešavati v notranje zadeve drugih držav, vendar spoštovati je treba pravice delavcev, državljanov na Maldivih. Evropejci morajo vedeti, da so idilične plaže na Maldivih samo vrh ledene gore. Tam so ljudje revni, soočajo se z socialno izključenostjo in šariatskim pravom. Hvala. Klaudijo, izvolite. Gospe in gospodje politično umešavanje v pravosodje spodkopava pravosodni sistem države in govori se tudi o ustrahovanju nasprotnikov vlade. Zato je ostrače zelo nestabilno. Prav tako se zdi, da so človekove pravice na Maldivih ogrožene. Situacija pa se lahko še poslabša, kajti vlada ne počne nič. Nevladne organizacije pa so pod vedno večjim pritiskom. Vedno več se jih nadleguje. Prav tako želim izraziti zaskrbljenost zaradi demokratičnih standardov tam in zaradi porasta avtoritarnih tendenc. Varnostne sile bi morale zaščititi mirovne protestnike proti nasilnimi tolpami. Bolj tesno moramo spremljati politične razmere na Maldivih in proaktivno moramo prispevati k stabilnosti, krepitvi demokracije, pravne države spoštovati pa moramo temeljne pravice in tudi človekove pravice. Hvala. Hvala lepa, gospod Fonzulika. Zdaj pa gospod komisar Stiljanides. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorim v imenu podpredsednice, ki se ne more odeležiti razprave. Govorimo o človekovih pravicah na Maldivih. Naj vas upozorim na to, da Maldivi prevzemajo vodilno logo v kontekstu COP21. Vodili so skupino malih otoških držav. Kar se je zgodilo, lahko kaže na to, kakšno logo bi Maldivi lahko imeli v mednarodni skupnosti. Vendar, zadnja razprava v Evropskem parlamentu na temo človekovih pravic na Maldivih je pokazala, kaj se tam dogaja. V osmih mesecih prihaja do tega, da vlada sprejema politike, ki jo ločujejo od mednarodne politike, kršijo posameznikove pravice in tudi načela demokracije. Številni maldivčani so temu namenili svoje življenje. Ustrahovanje opozicije vodi do slabšanja ozračja in to res lahko pripelje do tega, da bi se pojavili skrajneži v tej državi. Preganja in zapira se opozicijske politike in to spodkopava verodostojnost vlade. Pomankanje pravosodne neodvisnosti prav tako obozarja na to, da je pravna država ogrožena v tej državi resni pomisleki obstajajo in na to ne opozarjamo samo mi v Evropi, kajti v Evropi opozarjamo na to, da se politika vmešava v pravosodje. Prav tako se zakone tolmači neustavno, prihaja pa tudi do sprememb ustave čez noč, zato da bi konsolidirali svojo oblast. Ključnega pomena je, da bo vlada čim prej storila nekaj proti temu, zato da bo spet zavladala pravna država. Pravosodje mora biti neodvisno, to je ključnega pomena, če želimo ohraniti zaupanje v sistem in če želimo zagotoviti, da bodo vsi maldivčani deležni enake obravnave. Maldivi pa so po drugi strani uvedli moratori na smrtno kazen pozivamo oblasti, da ta moratorij ostane v uveljavi v vseh primerjih, še posebej v primerjih, ko govorimo o mladoletnih kriminalcih. Prav tako jih pozivamo, da to prakso popolnoma opustijo. Evropska unija poziva in opozarja na to, da bodo odnosi zelo trpeli, če bodo Maldivi začeli spet izvajati smrtno kazen po več kot 60 letih moratorija. To bi bil korak nazaj, ki ga bo evropska javnost prav gotovo zaznala. Zaskrbljeni smo zaradi možnosti radikalizacije na Maldivih. Veliko Maldivcev se pridružuje Daešu in drugim fundamentalističnim skupinam v Siriji in Iraku. Evropska unija je pripravljena sodelovati z vlado Maldivov, zato da bi spodbojali demokracijo, človekove pravice in načelo pravne države. Vendar, vlada na Maldivih bo morala poskrbeti za varnost 100 tisočev turistov, ki obiščejo arhipelag vsako leto. Vlada Maldivov je sprejela ponudbo Evropske unije, da vi tja poslali pravnega strokovnjaka, ki bo ocenil pravni okvir, postopke in prakse pravosodja in tudi izvajanje novega kazanskega zakonika. Pričakujemo, da bomo lahko upozorili na to, kje bi bilo treba izboljšati pravno državo v skladu z mednarodnimi standardi. Napredek na tem področju bi lahko bil pomemben korak naprej za vlado. Tako bi pokazali, da so pripravljeni sodelovati z mednarodno skupnostjo na področju kritičnih vprašanj, kot so človekove pravice. Upam, da se bo to tudi zgodilo. Hvala lepa za vašo pozornost. Grazie. Grazie. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Ostali boste z nami tudi pri naslednji razpravi. Povem vam lahko, da sem prejel sedem osnutkov.